o omrežjih in informacijskih sistemih Unije. Naslov te direktive bo e, vključen v zapisnik današnjega zasedanja. Parlament pa ima na voljo obdobje treh mesecev, v katerem lahko komentira to stališče. To obdobje se začenja jutri 10. junija 2016. Danes popodan pa nas čaka